Izvoljen je bil za poslanca Evropskega parlamenta in funkcijo je prevzel 5. septembra 2019. Nadomestil bo Roberta Galterija, ki, kot vemo, je postal član italijanske vlade. Novega kolego, dobrega prijatelja lahko rečem, prisrčno pozdravljam. Naj pa spomnim še na to, da da bo lahko polnopravno sodeloval pri zasedanjih po poslovniku, lahko bo sodeloval pri delu parlamenta in pri vseh organih parlamenta. Dobrodošli, gospod Danti, in vse najboljše spet v Evropskem parlamentu. Tukaj je, lahko tudi ustane, da. Prisrčno, dobrodošli. Tako. Sedaj pa prehajamo na glasovanje. Danes imamo malo glasovanja, ampak vseeno pomembna. Najprej prvo glasovanje, imenovanje predsednika, predsednice Evropske centralne banke. Kandidatka je gospa Kristin Lagarde. Glasovanje bo tajno in glasujemo.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 394 glasov za, 206 proti, 49 vzdržanih. Čestitke, gospa Lagarde. Drugo glasovanje pa je glasovanje o imenovanju podpredsednika nadzornega odbora Evropske centralne banke. gre za Iva Merša. Glasovanje bo tudi tajno. Glasujemo. Die Abstimmung ist geschlossen. Konec glasovanja. tristo devetinsedemdeset glasov za, dvesto trideset proti, devetinšestdeset vzdržanih. Predlagana oseba je tako dobila zadostno večino čestitke. Tako, sedaj pa še tretje glasovanje. Začetek avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem. To je poročilo López Aguilar. Ni tajno glasovanje, je pa poimensko glasujemo. Sie ist geschlossen. Konec glasovanja. Petsto oseminosemdeset glasov za, devetinpetdeset proti, devetindvajset vzdržanih. Tako je poročilo sprejeto. Ich komme, wir kämen jetzt. Tako, sedaj bi imeli obrazložitve glasovanj, ampak nihče se ni javil, tako da prekinjam zasedanje do 15.00. Dobr tek želimo vsem. Thank you.